tako da bomo to vsekakor imeli v mislih, ko bomo znova obravnavali to vprašanje v komisiji. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod komisar. Dragi kolegi in kolegice, s tem smo zaključili razpravo, dobili smo predlog resolucije, eh, glasovanje bo potekalo jutri ob pol dvanajstih. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu ki je ustno vprašanje Evropski komisiji eh, o diskriminatornih carinskih postopkih za litovske tovornjake na ruski meji. Najprej bi dala besedo avtorju tega ustnega vprašanja, gospe Gezine Meisner, za dve minuti. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, da to, kar se trenutno dogaja na meji med Litvo in Rusijo, ni nekaj, kar bi smi smeli trpeti. Litva ima približno 600 50 podjetij, transportnih podjetij, ki ima skupaj 13 tisoč tovornjakov. In ti tovornjaki prevažajo veliko blaga v Rusijo. In Rusija, Rusija je sedaj za, nedavno začela uvajati dodatna preverjanja za zgolj litovske tovornjake in tudi izvaja represivne ukrepe. Ti dodatni ukrepi uh, so namenjeni zasebnim eh, avtomobilom in nimajo neke utemeljitve. Gre za šikaniranje litovskih tovornjakov in to gre tako daleč, da od njih zahtevajo celo posebno spremstvo, ki naj bi spremljalo te tovornjake, ko potujejo po Rusiji. To je nekaj, česar mi ne smemo dovoliti. Litva je evropska država članica in to torej zadeva celotni promet držav eh, v Evropski uniji. Uh, Rusija je od leta 2012 članica STO, se je seveda zavezala k določenim pogojem, tako da to ravnanje s tem ni skladno. Litovska podjetja seveda zaradi tega utrpijo veliko škode, ocenjuje se na približno 2 milijona evrov na dan in to je nekaj, kar ne smemo kar tako dopustiti in seveda Rusija skuša sedaj v tem primeru nekdanje sovjetske države, ki se približujejo Evropski uniji ali pa so že države članice, kaznovati s sankcijami. To smo doživeli že pri drugih državah, ki sedaj želijo postati članice, kot so Ukrajina, Gruzija, Moldavija. Tudi tam se dogaja nekaj podobnega in lahko vam povem, kaj je o tem povedal Guy Verhofstadt, predsednik um, eh, politične skupine. S tem, ko se diskriminirajo litovski uh, prevozniki, se diskriminira celotna Evropska unija. Upam, da bo Evropska unija ne nemudoma ukrepala, da bi spremenila situacijo. To si želim tudi jaz, da bo komisija torej nekaj ukrepala. Sprašujem, ali ste že kaj naredili oziroma ali boste ukrepali za to, da bi pomagali v tem neugodnem položaju. Hvala lepa, kolegica Meissner. Modr kartonček uh, vam zastavlja gospod Imbrasas. Ga boste sprejeli? Prav. Jungim.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 mnenju naše politične skupine efd e bi morale evropske ustanove zastaviti zelo resen pristop glede tega položaja glede na da izvozniki mesnih in mlečnih izdelkov utrpijo škodo ki pomeni škodo za vse proizvajalce v evropski uniji ali se strinjate da bi morale tukaj vse evropske ustanove eh, govoriti v en glas da bi zaščitile uh, moldovske državljane. Seveda bo moj odgovor zelo kratek. V celoti se strinjam, da na široki podlagi moramo ukrepati proti temu ravnanju. Hvala. Sedaj pa v imenu komisije komisar De Hucht. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Komisijo so litovski organi obvestili, da se sedaj izvajajo carinska uh, omejeva, carinsko omejevanje litovskih tovornjakov in da to poče, poč, se dogaja že od 12. septembra letos. To vrstni široki ukrepi, ki ovirajo trgovino in ki niso omejeni na specifična, konkretna tveganja, so neustrezni, diskriminatorni in tudi neskladni z uh, merili in pravili STO. 18. septembra sem s kolegom Algir, Algirdasom Šemeto Eh, napisal eh, pismo gospodu ministru Ulugajevu, eh, in tudi, ki je minister za trgovino, pa tudi vodi carinske uprave v uh, Ruski federaciji. Razumemo, da so ti ukrepi, ki so jih uvedli, in tukaj citiram, razlog zaradi bistvene zaskrbljenosti z vidika gospodarstva, kot tudi z pravnega vidika. Uh, Zaprosili smo za pojasnilo, za utemeljitev teh ukrepov in znova smo uh, ponovili poziv Evropske unije, da se ti. Uh, da se te ovire ne mudoma odpravijo. Doslej nismo dobili pojasnila strani ruskih oblasti za te strožje carinske nadzore. Zdaj preverjamo skladnost teh ukrepov z pravili eh, organizacije STO, še zlasti z enajstim členom GATS-a, torej splošnega sporazuma o trgovini in tarifah. Kar zadeva carinski nadzor, bo nekaj dodatnih informacij morala priskrbeti tudi litovska stran. Torej, na tej podlagi bomo potem utemeljili eh, naše ukrepe. Medtem pa bo ta tema postavljena na dnevni red eh, naslednjega sveta STO o trgovanju z blagom, ki bo potekal 18. oktobra v Ženevi. Eh, predtem pa bomo o tem razpravljali tudi na tehnični ravni med Evropsko komisijo in uh, ruskimi sogovorniki. Uh, Prav tako bomo preučili politične vidike eh, tega dogajanja in se na to ustrezno odzvali. Kar zadeva novejše omejevanje mlečnih izdelkov litovskih proizvajalcev, še komisija ni bila obveščena, eh, zakaj se to dogaja. Komisija zaupa v varnost litovskih mlečnih proizvodov evropski sistem zagotavljanja varne hrane zagotavlja visoko raven zaščite potrošnikov. Ta okvir seveda vključuje tudi redne preglede eh, storitev eh, inšpektorjev Evropske komisije, hkrati pa imamo sistem zgodnega obveščanja, da se hitro umakne tisti izdelek, bi, za katerega bi bila ugotovljena nevarnost. Obstaja določene razlike v sanitarnih standardih med EU in Rusijo. V določenih primerjih Evropska unija meni, da so nekateri ruski standardi nepotrebno strogi in presegajo tisto, kar je znanstveno potrebno za zaščito potrošnikov. Zato komisija poziva ruske organe naj sprejme sprejmejo so, v, v raz, eh, so razmerne ukrepe, če ugotovijo kakršnokoli eh, neskladje eh, litovskih mlečnih izdelkov. Vsakršno omejevanje iz sanitarnih razlogov pa je treba utemeljiti z obstoječim tveganjem in sprejet ukrep mora biti sorazmeren z ravnjo opredeljenega tveganja. Ruski sanitarni in fitosanitarni ukrepi za omejevanje obstajajo že več kot eno leto komisija bo še naprej branila eh, evropske izvoznike in bo zahtevala od rusije da spoštuje zaveze ki jih je sprejela ko je vstopila v sto na podlagi nadaljnjih informacij in nadaljnjega razvoja bom nemudoma eh, svetoval ukrepanje kolegiju na podlagi določb eh, splošnega sporazuma sto o tarifah in trgovini. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa nadaljujejo govorniki v imenu pričnih skupin. Najprej dajem besedo gospodu Kasparju v imenu e LS. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, najlepša hvala za vaš o, predstavitev, ampak o, eh, povedal bom iskreno, da se mi zdi, da je ta tehnični odgovor preveč preprost. To, kar doživljamo v zadnjih tednih, je to, da Rusija skuša storiti vse, da bi eh, torpedirala našo sosedsko politiko. In to je le en primer, torej, o katerem danes govorimo, da imamo kar naenkrat neke eh, litovske tovornjakare, ki so jih vzeli za tarčo. Drug primer je povsem eh, svež od včeraj zjutraj, da se omejuje dostop mlečnim proizvodom in dobro je, da se te stvari spostavi pred STO, ampak nujno bi bilo tudi, da se Evropska komisija zamisli o tem, ali ne bi tudi uh, poklicala um, ruskega veleposlanika Evropske unije in se z njim pogovorila. Bil bi vesel, če bi to storili prek eh, službe za zunanje delovanje ali pa prek naših predstavnikov v Moskvi. Njim je treba zelo jasno povedati, da trgovinski odnosi med Evropsko unijo in Rusijo so s tem zelo ogroženi in da lahko to ima tudi posledice za politično sodelovanje med EU in Rusijo. In želel bi se tudi, da bi danes iz plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta bilo slišati jasno sporočilo, sporočilo, da s tem ni napadena zgolj Litva, temveč če kdo napade eno državo prek trgovinskih ukrepov, s tem napade celotno Evropsko unijo. Tukaj si želim široke evropske solidarnosti. Ni mogoče, da bi ena najmanjših um, držav članic tukaj pritakala kri. Um, to je nekaj, kar uh, zahteva jasne politične signale in ni mogoče, da bi partnerica na vzhodu Evrope vzela za talko ene od držav članic Evropske unije. Zato se tukaj želim jasnih ukrepov Evropske komisije, želim se tudi jasnih izjav naših zunanih predstavnikov in bil bi res hvaležen, če bomo danes skupaj zelo jasno povedali, da Evropski parlament po eni strani sicer si želi dobrih odnosov z Rusijo, ampak po drugi strani pa, da povemo zelo jasno in glasno, da kdor napade eno državo članico s tem napade celotno eh, evropo in da smo zelo solidarni z vsemi našimi članicami. Hvala kolega Kasperi, modr kartonček vam kaže kolegica Meissner. Ga sprejmete? Vse bom kratka. To z mlečnimi izdelki ste omenili in to je prav. In, uh, pravzaprav to sploh ni tako pomembno za rusijo kajti mleko lahko dobiva od nekod drugod ampak kolikor vem veliko eh, litovskega mlečnega izvoza gre na rusijo ali se vam ne zdi da je to še posebej škodljivo za članico eh, evropske unije? Ja, äh, spoštovana kolegica prav to je tisto kar je tako grozno kajti po eni strani eh, se s tem ustvarja huda škoda za tovornjakarje v litvi po drugi strani pa čeprav vem devetdeset odstotkov litovskih mlečnih eh, proizvodov gre prav v rusijo torej so očitno poiskali neko področje ne poznam nobene druge države članice ki bi imela kakršnekoli težave z litovskimi mlečnimi izdelki ki bi jih javila sistemu eh, rapex tako da tukaj je res tako da eh, si želim jasnih eh, sporočil do ruskih partnerjev, da to vrstnega ravnanja ne sprejemamo. Hvala lepa, gospa Blinkevič. Čute v imenu SND. Ači, ponja Pirmininke. Ponja komis... Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar. Hvaležna sem za stališče komisije glede diskriminatornih ukrepov do litve ki jih rusija že kar nekaj časa zdaj izvaja. pozivam vas da nemudoma sprejmete vse potrebne ukrepe kajti doslej ti niso bili zadostni. litovski prevozniki so utrpeli veliko škodo zaradi trenutnega položaja na meji. prepoved uvoza eh, mlečnih izdelkov pa lahko pomeni tudi do dviga cen teh izdelkov veliko kar bo s tem škodilo tudi vsem državljanom evropske unije in to se dogaja med litovskemu predsedovanju sveta evropske unije medtem ko Eh, se pripravlja tudi srečanje na vrhu v vilni zato moramo oblikovati enoten politični odziv na diskriminatorne ukrepe rusije do litve. znova vas spodbujam gospod komisar kot tudi celotno komisijo da se udeležite v teh prizadevanjih in da takoj ustavite tovrstno politiko. to ne sme postati precedenčni primer za podobno ukrepanje proti drugim državam članicam v prihodnje predsedujoča. Sedaj pa pozivam vas, podpredsednik eh, Litve, gospod Leškavič bo sodeloval oziroma sodeluje na našem sestanku. Morda bi našli kakšno minuto, da bi lahko on povedal svoje stališče in predstavil eh, svoje mnenje. Če je podpredsednik vlade dejansko tukaj in si želi spregovoriti, je seveda dobrodošel. Želite tudi vi posredovati? želim. Takoj. Pirmininke, pone komisare. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Drugače kot je običajno v tej dvorani, sedaj govorim kot predstavnik Litve, ne kot predstavnik sveta. Torej, govorim kot predstavnik svoje države. Hvala za to priložnost, hvala gospod komisar, hvala Evropskemu parlamentu za to. Hvala za to razpravo. Upam, da boste sprejeli konkretno krepe glede tega in se vam že vnaprej za to zahvaljujem. Naj omenim določene vidike, ki skrbijo ne le Litvo, temveč tudi celotno Evropsko unijo. Ta težava je relevantna za celotno EU, to je izziv za vse nas to je izziv za celoten mednarodni trgovinski sistem in za pravila Svetovne trgovinske organizacije. Kot veste, Ruska federacija brez unaprejšnjih opozoril, kot je siceršna praksa, brez kakršne koli razlage, izvaja omejitve in to že kar nekaj časa. Omejitve, ko gre za litovske prevoznike ne le na prevoznike, temveč tudi na blago, ki se ga prevaža v Rusko federacijo. Torej gre tudi za blago, ki ni nujno litvanskega porekla, temveč se ga naloži v Litvi. In ne vemo, kakšen je razlog, to ni normalna situacija, to je proti vsem pravilom. To je proti načelom normalnega soobstoja. Rusija se ni zadovoljila s tem. Sedaj je začela izvajati prepovedi, začela je izvajati javno kampanjo proti Litvi, proti litvanskim mlečnim proizvodom. In nišče ne ve, kaj bo sledilo. Kaj se bo zgodilo, če se ne bomo odzvali na to? Situacija, kot, kot je, je takšna, da ne smemo tolerirati. To je ziv ne le za Litvo, temveč tudi za celotno Evropsko unijo. Zato smo zelo veseli odzivov in ukrepov evropskih institucij. V, na tej točki je minimalna podpora, ki jo lahko pokaže EU, solidarno z Litvo. Hvala za vaš odziv in hvala za vaš solidarnost. Hvala lepa gospod Leskivišius eh, v imenu litovske vlade. Sedaj pa dajem besedo eh, kolegu Zilejo v imenu EKR. Kaj ti gospod Anders Doter ni v sobi, ni v njih dvorani? Gospod predsedujoča, gospod komisar, konec 90-ih let prejšnjega stoletja sem bil minister in litovski izvoz v Rusijo bil ustavljen. Vemo tudi, da je Estonija trpela zaradi problemov, ko so postavljali nek spomenik. Sedaj je Rusija članica STO, kljub temu pa ravna diskriminatorno na področju energetike in prevoza. Mislim, da bi tukaj v dvorani vsi lahko vedeli, zakaj Rusija ukrepa proti Litvi. Zato, ker je izgubilo nekdanje ozemlje Sovjetske zveze in tukaj deli po načelu deli in vladaj. In misli, da, ena, da Evropska unija ene države ne bo branila. In to Litva je država, ki trenutno predseduje Evropski uniji. In kaj bi mislil svet, če Evropska unija ne bi zaščitila tiste države, ki trenutno predseduje Evropski uniji? Hvala lepa. Vprašanje strani gospoda Lightfielda, ali sprejmete vprašanje? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod Cile, imel bi vprašanje. Vaša politična skupina je sicer dokaj kritična, ko gre za to, da bi naj Evropska unija enotno ukrepala in so tudi kritični do Evropske združitve. Ali ne mislite, da je bila to zdaj priložnost, ko, bi, ko se zelo dobro pokaže, da je združena Evropa lahko močnejša kot pa fragmentirana Evropa? Morda bi lahko kolegom in kolegicam v vaši politični skupini to tudi položili na srce. Hvala gospod zile izvolite gospod leichtfried skupina ekr je po mojem mnenju velika zaveznica enotnega trga sledimo tem načelom jih eh, branimo in vemo da enotni trg lahko dobro razvijemo. To vprašanje pa je usmerjeno proti enotnemu trgu, tako da tukaj ne vidim neskladja z našim stališčem. Takšno stališče smo vedno zauzemali in ne glede na to, kaj si menimo o federalnem razvoju Evropske unije, kjer smo skeptični. Hvala. Za dve minuti, gospa Andrikin, izvolite. Gospod komisar, dragi kolegi, govorimo o grobih kršitvah, ki jih izvaja Rusija. In to je neopravičeno in gre za neposreden napad na Litvo in skupni trg. Rusija postala članica STO lani vendar ne izpolnjuje svojih obvez, ki jih je sprejela, ko se je učlanila v to organizacijo. 11. septembra je ruska carinska uprava uh, se odločila diskriminatorno obravnavati eh, Litvo. Mi smo dali uradne vprašanja s tem v zvezi, vendar nismo dobili nobenega odgovora. Lahko zgolj beremo cinične izjave ruskih uradnikov v medijih in uh, pišejo, da mora Litva priti k pameti, sicer jo eh, čaka ehm, črna prihodnost. No, sedaj smo priča še omejitvam na področju mlečnih proizvodov in tako naprej. To je nespremljivo in mi smo veseli vaše izjave, gospod komisar, ki ste podali septembra, vendar Rusija je še vedno zelo dejavna in mislim, da moramo ruskega eh, veleposlanika pozvati, da se izreče glede tega pred najvišjimi evropskimi eh, uradniki. To sicer nija precedensa, vendar mislim, da moramo tako postopati. Poleg tega moramo tudi pozvati STO, naj pozove Rusijo, da upošteva pravila STO-ja. Kolegi, mislim, da se moramo pogovarjati tudi o asimetričnih ukrepih, kot je bil primer Magnitski. Danes je žrtev Litva, jutri pa bo morda kakšna druga članica EU in tega ne smemo tolerirati. Hvala. Gospod Rovček, izvolite. Komisioner, kolegs, two weeks ago we discussed. Ja, Pred dvema tednoma smo se o tem pogovarjali, o diskriminatornih ukrepih Rusije do naših vzhodnih partnerjev. Danes se pogovarjamo o ruskih ukrepih diskriminacije proti naši članic, državi članici, ki trenutno predseduje Evropske unije. Torej, Litvi, to je nespremljivo. To rusko vedenje je za nas, socialne demokrate, nespremljivo ne želimo si trgovinske vojne, ne želimo novih ovir, ne, ravno nasprotno, želimo si sodelovanje na evropskem kontinentu, želimo skupen gospodarski prostor, kjer je Rusija naš strateški partner, vendar kot rečeno, ne moremo eh, sprejeti to vrstnega obnašanja tako, da popolnoma podpiramo litovske kolege, izražamo popolno solidarnost eh, z Litvo, popolnoma se strinjam s tem, da ne gre zgolj za napad na Litvo, ne, gre za trgovinski napad na celotno EU. Našega komisarja bi prosil, da naj stori vse, kar lahko, naj spreme vse ukrepe, ki jih imamo v okviru STO-ja in tudi na, na, na drug način, da torej lahko se lotimo te težave. In to vse je treba čim prej storiti. Proizvajalci mleka, drugi proizvajalci so res prizadeti zaradi tega in tega ne moremo tolerirati. Hvala lepa, kolega Rovček. Gospod Landsberg, izvolite gospa predsedujoča dragi kolegi mislim da moramo čutiti zadovoljstvo da naša unija postaja resnično bolj okrepljena unija evropa je bolj združena zaradi svoje energetske politike in zaradi naše sosedske politike soseščina naj bi z nami sodelovala in ne pričakujemo sovražnosti. Vendar Rusija ima sovražen odnos in motijo to, da so uh, njene nekdanje kolonije vedno bolj povezane z Evropsko unijo. In to jo jezi. Uh, Litva je sedaj članica Evropske unije. Torej, gre za napad na naše gospodarstvo. In to je izziv za celotno Evropsko unijo, ki se na to mora odzvati. Ne gre zgolj za litovske tovornake na mejah. Gre za nenormalno situacijo na eh, meji med EU in Rusijo. Ne gre za odnose med Rusijo in Litvo, temveč gre za od, odnose med EU in Rusijo. Prišlo bo do milijonskih zgub, to so evropske zgube. Litovska podjetja so evropska podjetja. Potrebujemo politično učinkovite ukrepe bilo bi njeno prav, če bi to vse upoštevali tudi v naši sosedski politiki. Kremelj pa računa na to, da eh, če napada posamične države, lahko eh, da lažno sliko. In Eh, mi, misli, da se Evropska unija ne bo znala uh, skupaj odzvati. Vendar to je potrebno za boljšo prihodnost Evrope. Kolega Landsbergis. Uh... Eh, kolega Landsbergis. Gospod Lehtet, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Od finančne in dožniške krize mora vlade eno načelo na svetu. Kdor napade eno državo Evrope, napade celotno Evropo. In pa naj gre tukaj za Grčijo, ki so jo napadli špekulanti, ali pa Litva, ki jo napada nekdanja supermoč, mislim, da mora vedati isto za to Evropsko unijo. In to, da je treba sprejeti vse ukrepe, kot so bili sprejeti tudi pri finančni krizi. Nisem pa posem prepričan, ali lahko politične ukrepe um, sedaj na nje odgovarjamo z gospodarskimi ukrepi. Morda bi morali mi tudi igrati to igrico, tako da bo ruska stran videla, kaj, eh, da nismo neumni in da razumemo, zakaj gre. Morda bi morali eh, se odzvati bolj energično. Uh, gospod komisar velik ogled imate morda bi bilo dobro da bi tak ogled kot ste si ga pridobili na kitajskem pridobili tudi na, v rusiji hvala hvala sedaj pa gremo postopek catch the eye besedo dajem gospe morke najte vsem s kolegom hvala hvala gospod komisar hvala vsem kolegom ki jih skrbi situacija v Litvi? To sve ni zgolj litovsko vprašanje. Že mesec dni je Litva predmet ruskega napada. Sedaj so že prepovedali litovsko mleko, prepovedali pa naj bi še tudi mleko oziroma meso in ribe. In torej gre za pritiske, kad kakršni smo že bili priča v drugih državah, potem še tu še vprašanje Gazproma, spomnimo se, kaj se je zgodilo z eh, litovsko eh, družbo, ki upravlja s plinovodi in ki so jih na neki točki eh, zaprli. Tu gre za ukrepe, ki niso skladni s pravili STO-ja. Mislim, da se moramo odzvati. Ruska federacija si želi novega sporozuma z Evropsko unijo vendar rusko vedenje povzroča, da dvomimo, če se lahko res drži tega, kar podpišejo. Jutri pa vas vabimo, da poskusite litovski sir. To je tudi nekaj vrste solidarnost. Taip pat noriu padėkoti visiems nelietuvos atstovom, kurie aš. Hvala. Hvala eh, vsem eh, tistim, ki ste izkazali solidarnost z Litvo potrebujemo solidarnost v tej državi. Komisar, dejali ste, da je iz določenih razlogov je Rusija sprejela standarde, ki niso znanstveno potrjeni. Torej, Rusija ima že dolgo načrte, da izvaja ekonomske sankcije nad katero koli državo. Naj vas spomnim, da pred Božičem morajo eh, litovski in drugi baltski prevozniki čakati v, v dolgih vrstah in to se dogaja že leta. In mislim, da se moramo res pogovarjati o tem, kako bomo zavarovali naše ekonomske interese. Yeah, you, Hvala. Ni dvoma, da gre tu za neke vrste maščevanje. Eh, Rusija kaznuje Litvo zaradi eh, vzhodnega partnerstva in želi gotoviti, kako daleč lahko gre, ko pritiska na sosednje države po gospodarski bloga, blokadi iz leta 1999 je to drugi največji napad na Litvo. Vendar sedaj pa je Litva posebno drugačna država, to je sedaj država članica EU. In sedaj pozivamo celotno Evropsko unijo, kajti sedaj nišče ni sam, tu gre za napad na Evropsko unijo. Uh, In zato celim kolegi, ki so govorili o solidarnosti in o tem, da se moramo odzvati, kot da je bila Evropska unija uh, napadena in moramo se eh, zadelotiti agresivno, moramo sprejeti ekonomske ukrepe in pred pomembnimi uh, vrhovi moramo biti zelo previdni, da bomo sprejeli vse ukrepe, da se ne bo to znova zgodilo. Hvala, gospod Kelam. To je nesprejemljiv pritisk do neke države članice in to nekatere kolite, več tiste, ki predseduje Evropske unije. In to je dejansko sovražen uh, ukrep proti Evropski uniji. Tu, gre, tu ne gre za trgovinski spor. In to se ni slučajno zgodilo. Uh, Eh, podoben ekonomski pritisk so že izvajali na Moldovo in Ukrajino. Komisija in države članice morajo sprejeti to, kar je bilo zapisano v, Evropski, v resluci Evropskega parlamenta eh, pred dvema tednoma, kjer smo govorili o tem ruskem pritisku na eh, države članice. Kreml je še enkrat potrdil, da politika Evropske unije, eh, da njegova politika Evropske unije ni prijateljska, temveč sovražna. Pred vrhom v Vilni moramo dati jasen znak solidarnosti, da smo združeni in da se borimo za svoje države članice. In torej toliko z moje strani. Hvala. Nadelfo Žemke.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 To je odnos strani Rusije, ki se vedno znova ponavlja in to ne zadeva le baltske države. Podobne omejitve so že izvajali proti proizvajalcem uh, iz Polske. Mlečni izdelki, mesni izdelki so bili predmet tovrstnih napadov. Uh, In v vsakem takem primeru mora Evropska unija podpreti državo, ki trpi zaradi to vrstnih omejitev. Moramo govoriti z enim glasom, kajti nobena država ni več kot druga. Hvala, gospod Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Hvala. Gospa predsedajúca, gospod komisár, nenapovedaný ukrepi strani Rusije so res velika težava. Veliko blaga, ki se prevaža preko Litve v Rusko federacijo, prihaja iz drugih držav članic, torej to neposredno prizadeva tudi druge države članice. In mislim, da bi morali biti trgovinski odnosi z Evropsko unijo v našem vzajemnem interesu. Moramo najti rešitev za te enostranske ukrepe strani Rusije. To mora biti cilj naše diplomacije. Moramo zagotoviti, da se to ne bo še povečalo, da ne bo to eskaliralo v resne težave. Mislim, moramo res se vsebinsko pogovoriti z ruskimi partnerji. Hvala, gospod Paska. Sedaj pa gospod komisar, beseda je vaša. Uh, Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi. Jasno je, da ti ukrepi so politično motivirani in verjetno povezani z ruskimi pomisliki glede politiki, politike vzhodnega partnerstva Evropske unije. Ko sem poslušal razpravo, eh, vidim, da tudi vi nimate veliko dvomo glede, glede tega. Vendar, če je to politično motivirano, to še ne pomeni, da se mi ne bi smeli primerno pripraviti na to, ko bomo šli na STO. In sedaj uh, preučujemo uskladnost teh ukrepov z pravili STO. Torej, ni dobro, da se obrnemo na STO, predem preučimo vsa dejstva in statistike. Ko bomo imeli uh, svet za blago pri STO, bomo obravnavali to temo. To bo 18. še predtem pa imeli tudi tehnične sestanke glede tega. Uh, takrat bomo tudi videli, s kam točno se bomo pogovarjali. Jaz sem po poklicu odvetnik in vem, da preden greste na sodišče in STO je sodišče, se pripravite. Potrebujete dokaze, dokumente. Ko se ogledate primere, ki jih predstavimo na STO-ju, ponavadi ne zgubimo, zato ker jih prav pripravimo. Vendar to bomo storili hitro, in tudi računamo na sodelovanje strani Litve. Lahko se tudi odzovemo politično na to vrstne ukrepe. Gospod Kaspari je omenjal možnosti, da bi pozvali ruskega veleposlanika. To bi lahko storil v prihodnih dneh, to ni težava. In mislim, da moramo jasno povedati Rusom, tako kot ste tudi vi dejali, da ko napadete eno državo članico, napadete celotno Evropsko unijo. Vendar nimam magične rešitve, da bi lahko to težavo rešil čez noč. To lahko razumete. Pripravil sem seznam vseh težav, ki smo imeli z Rusijo od 20. marca 2012 naprej, ko je prišlo do prepovedi za, eh, ko je prišlo do prepovedi uvoza vseh eh, živih eh, živali v Rusijo zaradi domnevnega izbruha nekega šolarmer virusa. To je takrat prizadelo celotno Evropsko unijo. Torej, to ni nič novega. In bomo sprejeli ustrezne ukrepe, vendar prosim razumite, da zato potrebujemo dokaze, ki jih moramo zbrati. Moramo tudi poprašati Rusijo, eh, zakaj to počne in kako to počne. In potem, ko bomo imeli vse materijale, bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Hvala. S uh, tem lahko zaključimo našo razpravo. In nadaljevali bomo z poročilom Malcolma Harbora, plovila za rekreacijo in osebna.